biti odgovorni za to, katere informacije posedujejo bolnikom in to ni področje, v katerega bi se mi tukaj morali vtikati. Hvala. Hvala lepa. S tem je skupna razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo v sredo ob 12. uri. L'ordine del giorno reca la relazione. Na dnevnem redu imamo zdaj poročilo gospe Evans o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Odpiramo razpravo in predajamo takoj besedo poročevalki za 4 minute. Uh, Hvala predsedujoča komisarji. Najprej bi se rada zahvalila kolegom, ki so omogočili strinjanje v teh zadevah, še zlasti poročevalcem v senci Evropski komisiji in tako španskemu kot belgijskemu predsedstvu ter vsem članom mojega osebja. Dosegli smo strinjanje v zadevi, ki je terjala veliko konstruktivnega dela, saj je šlo za težaven kompromis. Da postavimo zadeve v pravi kontekst. Več kot 9 milijonov ton elektronskega in električnega pribora ali opreme se prodaja v Evropski uniji. Gre za eh, številne proizvode na področju telekomunikacije, računalništva in podobno. Te številke kar naprej naraščajo in to je tudi najhitreje razvijajoča se industrija v Evropski uniji. Lahko pričakujemo, da bo do leta 2020 kar 20,3 tone takih odpadkov. Tu je pa še veliko nevarnih snovi in eh, pomembno je, da jih postavimo v neko hierarhijo, da bomo vedeli, katere so najnevarnejše in katere je treba najprej zamenjati v proizvodih oziroma poskrbeti za njihovo recikliranje in odpravo tistih snovi, ki povzročajo resne zdravstvene težave. Že v prejšnjih direktivah ROX in RIC smo določene zadeve omejili, naprimer težke kovine in dve skupini bromiranih zaviralcev gorenja. To so potencijalno škodljive snovi za okolje. Radi bi vzpostavili tudi globalni standard, vendar je bila potrebnejša večja jasnost, da bomo lahko prevzeli določeno odgovornost, to prenovo, da bodo zakoni, ki bodo sprejeti, jasnejši in bolj ambiciozni. Pripričana sem, da smo izboljšali veljavno direktivo na več načinov. Sedaj imamo jasno metodologijo, zmerili, na podlagi katerih bomo uvedli nove omejitve, kar je pa seveda dopolnilno k direktivi REACH, vendar je tudi hkrati neodvisen pristop. Gre za vso elektronsko in električno opremo, ki jo bo treba obravnavati drugače in eh, ji posvetiti posebno pozornost, razen če bo specifično izključena z tega seznama. Gre predvsem za dve skupini bromiranih zaviralcev gorenja, ki sta določeni kot prednostni. Zato pa moramo imeti jasna merila in tudi končne roke. Ničesar ne smemo spregledati še zlasti v prihodnih revizijah. Prav gotovo vas ne bo presenetilo, da nisem v celoti zadovoljna z doseženim rezultatom. Direktiva ROHS je bila namenjena reševanju specifičnih težav specifične industrije in mislim, da smo tu izgubili priložnost, da bi storili velik korak naprej in dosegli več omejitev. No, pa vendarle smo se potrudili okrepiti osnovni predlog komisije na več načinov. V korelacijskih tabelah ste lahko videli, kaj podpira moja skupina. Mi bi radi dosegli obveznost za vse države članice, kar zadeva vso evropsko zakonodajo in tega ne moremo rešiti samo s tem dokumentom. Sama predlagam spremembo številka 105, kar pomeni, da sprejmemo deklaracijo ki bi se nanašala na tekočo prakso držav članic in nujno uvedbo korelacijskih tabel, namesto da bi samo ustrajali na korelacijskih tabelah eh, po prejšnjem modelu. V nekaterih zadevah smo uspeli okrepiti nekoliko ohlapen Eh, predlog, s tem dosegamo večjo stopnjo zaščite zdravja ljudi in okolja, tako sedaj kot v bližnji prihodnosti. Hvala. Eh, Hvala lepa. V imenu komisije predamo besedo gospeda Manaki. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Potoček, komisar odgovoren za ta dokument, je tukaj, ampak žal mora ostati tiho zaradi težav z grlom. Vem, da je na tem dokumentu zelo dolgo delal, tako da se bom potrudila biti njegov glas in ga zastopati po najboljših močeh. Tako da lahko še enkrat rečem, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta parlamenta. Tukaj smo soočeni s prvo obravnavo predloga direktive Evropskega parlamenta in sveta o omejevanju porabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. To ne bi bilo mogoče, če ne bi bilo tukaj udeleženega veliko trdega dela Evropskega parlamenta. Rada bi se vam zahvalila. Čestitala tudi gospe poročevalke Jill Evans, tudi odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane za odlično opravljeno delo na tem predlogu. Rohs je že od svojega sprejetja pravzaprav koristen del zakonodaje, ki je preprečil omejevanje prisotnosti nevarnih snovi ali pa potencijalno nevarnih snovi za okolje. Vse bi bilo sprejetih eh, veliko pomembnih sprememb v projektiranju elektronske in električne opreme v Evropski uniji. To je seveda pomenilo tudi eh, spremembe v industriji. Glede na vedno večje število novih proizvodov električne in elektronske opreme, računalnikov, naprimer, je treba ponovno pregledati, kaj vse jih tvori. Samo računalniki vsebujejo več kot 60 nevarnih sestavin. Vsak računalnik proizvede na desetine kilogramov škodljivih eh, snovi vsako leto. Zaradi tega moramo zakonodajo prispevati k temu, da bomo učinkovitejši tudi pri uporabi virov in predelavi sestavin tudi v luči strategije 2020. Prav tako se moramo izogniti neučinkovitemu izvajanju direktive. Status quo je povzročil popolnoma neučinkovito stanje ne le glede zaščite okolja, temveč tudi glede razvoja industrije v Evropski uniji. Zaradi tega je pomembno, da to zakonodajo pojasnimo in osredotočimo. Pomembna je tudi uskladitev z direktivo REACH. Resnično korist od sprejete zakonodaje imamo le, če se učinkovito izvaja tudi na nacionalni ravni. Pomembno je, da imamo skupne opredelitve, da poskrbimo za skupne zakonodajne rešitve tudi glede trženja in predelave odpadnih snovi. Glede naših okoljevarstvenih ambicij lahko rečem, da smo s tem izboljšali pokrivanje področja nadzora nad proizvodi, kot so naprimer proizvodi za zdravstveno rabo in druge vrste elektronskih izdelkov. Še nadaljna širitev obsega izvajanja te zakonodaje bo tudi povzročila več koristi v varstvu okolja. Vse predlagane spremembe pa morajo temeljiti na trdnih podatkih. Zaradi tega bo komisija še enkrat pregledala predlagani obseg izvajanja glede na tekočo obstoječo zakonodajo, kjer še nimamo ocen učinkov. Bi pa na tem mestu povdarila dve deklaraciji. Najprej glede obsega izvajanja. Komisija meni, da iz drugega člena izhaja, da iz prehodnega obdobja, da v prehodnem obdobju osmih let države članice morajo poskrbeti za nadzor nad proizvodi, ki jih prejšnja direktiva ni pokrivala, nova direktiva pa jih bo vključevala. Kot drugo, glede pregleda v skladu s členom 19a, komisija namerava najpozneje v roku treh letih po veljavnosti te direktive opraviti oceno učinkov, kar bi lahko potem imelo za rezultat tudi novi zakonodajni predlog komisije na tem področju. Prav tako bi radi podali tudi deklaracijo v zvezi z nanomaterijali. Potreba je poskrbeti za skupno opredelitev nanosnovi, na katero na tem komisija že dela in eh, zato bo nujno potrebno, da imamo tako definicijo za razvoj vse ustrezne zakonodaje v povezanih sektorjih na tem področju. Prav tako bo treba potem ustrezno opredeliti tudi nano oblike različnih nevarnih snovi. In končno komisija obžaluje, da je imela premalo podpore v predlogu za zavezujoče korelacijske tabele. In komisija prav tako obžaluje, da bo ta predlog zamenjan z uvodno izjavo. Vendar je treba jasno povedati, da pri tem ne bo šlo za presedan. Evropska komisija lahko sprejme sicer ta kompromis v duhu sprejemanja predloga, in zato upamo, da bo parlament ta predlog tudi sprejel. E, Hvala lepa. Pričenjamo zdaj razpravo z govorci v imenu političnih skupin. Začenjamo pri skupini EPP. E, spregovoril bo gospod Sonik minuto in pol. Za, bom... Gospa predsedujoča, najprej se zahvaljujem poročevalki gospej Evans za odlično opravljeno delo na tem poročilu. Brez njene angažiranosti ne bi mogli priti do kompromisa med političnimi skupinami v prvi obravnavi. Ta direktiva govori o okolju, o dosedanjem razvoju in zgodovini naših eh, prizadevanj. Poskušamo zmanjšati količine električnih in elektronskih odpadkov. Naša prednostna naloga pri pregledu te revizije pa je bilo postaviti više standarde, ko gre za električne in elektronske naprave. Nova direktiva bo vsem proizvajalcem električne in elektronske opreme naložila stroga pravila. Kompromis, ki smo ga dosegli, je dober. Po drugi strani pa nova direktiva omogoča proizvajalcem dovolj dolg čas za prilagoditev na nove zahteve. Metodologija je zasnovana na prvih izkušnjah direktive REACH in to bo koristilo. Hvala lepa v imenu skupine SD, gospod Lajna, na eno minuto. Ja, Hvala, gospa predsedojoča upam, da bo komisar kmalo prišel do glasu, kajti na konferenciji o podnebju v Cancunu bo potreboval uh, s, svoj, uh, svoj glas. In sedaj, potem, ko smo se pogovarjali o ribištvu, sem bil presenečen, da je komisarka Damanaki tudi pri električni elektronski opremi tukaj. No, nismo vsega dobili. Tretja priloga je odpadla in to obžalujemo, vendar čez tri leta, ko bo šlo za ponovni pregled te direktive, boste morali opraviti nov, novo oceno vplivov in takrat bomo videli, kateri so uh, tisti materijali, ki so problematični. Imamo toliko izjem, kakor švicarski sir. Zato bo treba preveriti, kaj te vrzeli lahko pomenijo za okolje in za človeško zdravje. Recimo sončni um, paneli so bili zelo uh, problematična tema, uh, eh, kaj ti vsebujejo vsako leto več kot 100 tisoč ton kadmija. In uh, tukaj nismo uspeli doseči soglasja. Vsekakor pa upam, da smo naredili dovolj napredka, kaj te čez dve leti se bomo tako ali tako ponovno srečali pri pregledu te direktive. Hvala še poročevalki G11. Hvala lepa za skupino Alde, gospod Kramer, minuto in pol. Ja, Hvala, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Zelo hitro, presenetljivo hitro smo prišli do uh, eh, zakonodajn, konca zakonodajnega postopka pri tej direktivi dosegli smo kompromis, ki je tudi za nas spremljiv. Zelo težka je bila pot tega zakonodajnega akta v parlamentu. Na nekaterih področjih smo stvari razširili, pri drugih smo stvari omejili. Poskušali smo definirati zelo nevarne snovi, ki jih je vedno tukaj treba upoštevati, kot recimo PVC, nanomaterjale in eh, mislim, da direktiva o nevarnih snoveh ali kot pravi govornik o hazard substance žal ne bo sestavni del tega zakonodajnega napora. Ampak vsekakor razmišljati moramo eh, zelo natančno o vsakem gramu nevarnih eh, snovi. Ampak eh, očitno je, da nekatere panoge še obstajajo v Evropi, ki enostavno ignorirajo obnovljive vere energije, in na nek način ne želijo sodelovati pri naših naporih. Pravijo, da moramo upoštevati, pač vzeti v zakup to, da obstajajo nevarni materijali. Zato se bojim, da tokrat nismo kaj velik, eh, velikega napredka naredili. Hvala. Hvala lepa za skupino ECR. Predajam besedo gospe Gerling minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama se zahvaljujem poročevalki in njenim sodelavcem. Po dolgih pogajanjih smo dosegli sporazum, ki ga lahko podpre tudi moja politična skupina. Vendar bi želela ob tej priložnosti še omeniti nekaj stvari. Ta prenova direktive naj bi izboljšala eh, prejšnjo direktivo, že po definiciji je to pri prenovi cilj. Naj bi določila zahteve za proizvajalce in trgovce, eh, Pri nekaterih eh, zadevah se mi zdi, da smo sicer naredili korak naprej in dva nazaj. Strinjam se z eh, tem, da smo črtali tretjo prilogo. Žal pa nismo uh, uspeli razpoložljivost upoštevati kot kriterij. Drugič, poskušali smo s to direktivo ustvariti pravno varnost in gotovost. Od vsega začetka sem jaz trdila, da bo ta zakonodajni akt ustvaril samo še večjo nejasnost in mislim, da komisija mora, uh, bi bila morala opraviti oceno vplivov, preden smo prišli do tega dogovora. Mislim, da bo cela vrsta vprašanj se postavila z, v povezavi z nadzorom nad izvajanjem. Mislim, da bi bilo bolje, te oblike nadzora vnaprej postaviti, ne pa potem, ko smo se že izpogajali. Ne vem, kako bomo res eh, pravno gotovost povečali. In končno, mislim, da obstaja nevarnost pretiranega urejanja stvari. Še naprej imamo tukaj dvotirni eh, postopek. Po eni strani imamo kemične snovi, potem imamo nevarne snovi, sedaj imamo električne, elektronske eh, nevarne snovi in tako naprej. Slej kot prej se bomo morali spopasti z to, tem izzivom uh, in eh, vse, vse stvari začeti združevati. Della... Hvala lepa za skupino GUE NGL. Predamo besedo gospe Wilse za minuto in pol. Dankeschön. Hvala. Najprej se zahvaljujem poročevalki opravila odlično delo in dobili smo nekaj, kar je naletelo na velik odpor sveta in večine v parlamentu. Uspeh tega novega dokumenta je tudi področje uporabe. Ta pristop je, je vzoren in upam, da smo se iz tega nekaj naučili. Negativno je to, da eh, seznam šestih eh, prepovedanih eh, snovi, kot recimo ftalati, PVC in tako naprej, niso bili vključeni. V kar zadeva varstvo človekovega zdravja, vemo, da to ogroža človekovo zdravje, vendar v tej novi prenovljeni obliki direktive, ki bo začela veljati naslednje leto, tega še vedno ni cela vrsta nekaterih eh, vrst opreme, kot so recimo mobilni telefoni, računalniki in tako naprej, se še vedno prodajo na trgu, ne da bi kdorkoli povedal, katere so nevarne snovi, ki jih vsebujejo. Gospe in gospodje, mislim, da smo zgubili priložnost, da bi celotni kompleks elektronske industrije naredili bolj uh, naklonjen podnebju in okolju. Zdi se mi, da nam bo razvoj ponovno ušel iz rok. In konec koncev vsako leto imamo ogromno um, odpadkov in mm, lo, tisti, ki lobirajo v imenu te uh, proizvajalcev, se mi zdi, da še vedno samo služijo veliko denarja. Hvala. V imenu gospe, uh, skupine EFD, gospod Ros, eno minuto. Hvala lepa. Eh, na odboru smo se izrazili proti eh, tej eh, direktivi, ker je poročevalka bistveno omejevalno spremenila predlog komisije z postopnim odpravljanjem dodatnih 33 snovi, ki so vključene v prilogo 3, vključno z zaviravci iz gorenja in tudi kar zadeva bromirane in klorirane zaviravce gorenja in PVC in z uveljavljanjem tudi stroge normative, zadeva nekatere druge snovi. Ta odločitev ni podprta z zadostnimi znanstvenimi podatki in torej, če bi to bilo podprto na plenarnem zasedanju, bi to lahko imelo hude posledice za zaposlovanje. Z vrsto trialogov, kjer sem sodeloval kot poročevalec v senci, smo prišli do več kot zadovoljivega kompromisa z obveznostjo, da bo prišlo do preverjanja in pregleda v naslednjih treh letih. Potem pa potrebujemo tudi opredelitev nanomaterialov in to smo odložili in pričakujemo predlog komisije. Besedilo, tako kot je išlo iz trialoga, eh, lahko podpišemo in podpremo. Hvala lepa. Zdaj pa predajemo besedo preostalim govorcem, ki so se prijavili k besedi. Začnemo pri gospe Gerber. Za minuto in pol izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi poročevalki. Pri tej direktivi gre za sporno temo. Različna so mnenja o različnih vidikih te teme. Zato sem vesela, da smo dosegli dogovor in da smo prišli do dobrega rezultata v pogajanjih v okviru trialoga. Še dve stvari bi omenila. Najprej področje uporabe. Za katere naprave naj bi direktiva veljala, je vprašanje. Ne smemo nečesa pozabiti. Prvotno je bilo področje uporabe gospodinski aparati. Odprto področje uporabe pa sedaj vključuje še celo vrsto novih naprav, naprimer tudi tehnologije za obnovljive energetske vire. Moramo reči, da je bil cilj te direktive drugačen, kaj te gospodinske naprave morajo seveda upoštevati bistveno strožje standarde kot naprimer pri nekaterih tehnologijah, ko gre za obnovljive vire energije. Zato sem se zauzemala za izjemo obnovljivih verov energije, kajti to naj ne bi bilo vključeno v področje uporabe. Škoda se mi zdi kontraproduktivno, da smo sem vključili tudi obnovljive eh, tehnologije. To se mi je zdelo obžalovanja vredno. In priloga 3. 37 dodatnih eh, snovi vključiti kot prioritetnih snovi, se mi zdi, da bi bilo preveč. In zato se mi je zdelo, da bi to bilo preveč panično delovanje in prav je, da smo se odločili, kot smo se. Še enkrat hvala za ta rezultat. Grazie, la... Hvala lepa. Predajamo zdaj besedo gospe Vam Bremte za dve minuti. Well, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Na začetku dovolite, da čestitam poročevalki gospe Evans, ki nam je resnično pokazala, da se z odločnostjo da marsikaj doseči in to je rezultat, ki ga lahko podpremo. Zakaj? Zato, ker gre za bistveno izboljšanje prvotnega predloga direktive. Veliko je izboljšav v tem, prvič širša, širše področje uporabe, to bi se bilo moralo zgoditi tako ali tako že prej. Še vedno imamo sedaj samostojno direktivo, direktivo, ki ni povezana z direktivo REACH. Čeprav neka koherenca z direktivo REACH je ohranjena. Mislim, da je pomembno tudi to, da smo dosegli v pogajanjih dober sporazum, kar pomeni, da lahko kemič, kemikalije in njihove morebitne vplive eh, pregledamo v prihodnosti. Celo vrsto kemičnih snovi imamo vključenih v riču, tukaj pa imamo tri vrste zaviralcev gorenja, ki so tudi kemične snovi, vendar so vključene tukaj. Kar zadeva nanomaterjale, moramo reči, da nas veseli, da je danes eh, v zvezi z njimi komisija dala posebno izjavo. Seveda gre tudi za celo vrsto stvari, ki jih še nismo, kar zadeva moja politično skupino, uspeli sem vključiti. Nekatere dodatne kemične snovi smo želeli vključiti, imeti manj izjem. In ob koncu se moram vrniti na vprašanje solarnih panelov. Mislim, da uh, Je prav, da so mnogi v zadnjem trenutku se uprli k temu, da bi izključili iz področja uporabe te direktive te sončne celice oziroma panele. Veliko je bilo lobiranja v zvezi s tem, ampak kadmi je snov, ki smo jo sicer prepovedali od leta 2003, bo pa ostal v teh sončnih celicah in to je seveda velika škoda za sektor, ki mislim, da je zgleden. Vendar moja politična skupina bo podprla to. Ne vem, zdi se mi, da skupina EFT nima pravih podatkov, ker niso se odeležili pogajanj. Hvala. Sedaj pa gospod Šnelhart, minuto in pol. Gospa predsedajoča, gospe in gospodje, za novo verzijo direktive bi morali izboljšati varstvo okolja in varstvo potrošnikov. Mislim, da smo to dosegli, kajti dosegli smo nek realni okvir, ki ga lahko uresničimo. Tudi podjetja bodo lahko inovativna po eni strani, po drugi strani pa bomo eh, zavarovali okolje. Mislim, da je to zlasti pomembno za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo ravno z takšnimi proizvodi oziroma materijali. Tudi tveganja so upoštevali poročevalka in poročevalci v, v senci, ki jih je treba posebej obravnavati in s tem se strinjam. Gospe in gospodje, gre za kadmi pri solarnih celicah, gre za inovacije in investicije in te stvari je nekoliko treba ločiti. Gre za naprave, ki proizvajajo električno energijo in ne moremo kar vsega vreči v en in isti koš in reči, mm, žveplo uh, ni prisotno v naravi, ko vemo, da je. Vesel sem, da smo tudi vprašanje PVC eh, razrešili tukaj. Tisti proizvajalci, ki proizvajajo PVC, so veliko raziskovali v zadnjih letih. Mislim, da resnično uh, si prizadevajo priti do neke nove generacije teh uh, proizvodov. Torej, zadovoljen sem s tem, kar je pred nami. Na ta način bomo lahko veliko naredili za okolje, za potrošnike in za inovacije. Hvala. Se, Hvala lepa. Besedo predajamo zdaj gospodu Tatarelli za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, v zadnjih letih smo zabeležili precejšnja prizadevanja evropskih institucij Eh, katerih namene je bil to, da bi proizvodnja, uporaba in ravnanje z elektronsko opremo bili bolj v obspoštovanju človekovega zdravja in okolja. Direktiva ROHS je en košček v tem mozaiku. Nedvomno je to velik izziv in hkrati tudi breme za podjetje, ampak tudi priložnost, kajti sposobnost, da ponujemo manj onesnažujoče izdelke, postaja za naše podjetja eh, element talent vidik, po katerem se razlikujejo od drugih. To je zelo pomembno, tako da postaja prava konkurenčna prednost podjetja ne smejo videti v predpisih iz direktive samo neke eh, eh, obveznosti, ki jih kaznujo, ampak priložnost, da izboljšajo postopke in kakovo svojih izdelkov. Kljub temu določene izjeme so bile potrebe, nekatere gre pripisati trenutni finančni gospodarski krizi, drugi pa eh, temu, da bodo predmet dodatne in konkretne direktive. To je primer nanomaterijalov eh, vesoljskega področja fiksnih inštalacij, prevoznih sredstev in drugih vozil, medikalnih eh, naprav. Eh, fotovoltaičnih celic in tudi naprav, ki so namenjene raziskovalnim in razvojnim namenom. Na nazadnje naj izrazim tudi željo po večji skladnosti med direktivo ROHS in eh, direktivo REACH, zato da se izognemo morebitnemu podvajanju oziroma konfliktom, kajti eh, naši operaterji potrebujejo varne in jasne predpise. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo govorcem, ki so zaprosili prosili za besedo v postopku pritegnitve pozornosti, začnimo pri gospodu Jaru, eno minuto ima na voljo. Hvala, gospa predsedajoča. Lahko podpremo to direktivo. Naš odbor mislim, da je uh, odločilno izboljšal predlog komisije. Kljub temu pa obstaja še nekaj stvari, o katerih se moramo pogovoriti. Prvič, pri vsem tem, kar počenjamo, moramo upoštevati mednarodno dimenzijo. Kajti nima smisla, da ostane Evropska unija čista, istočasno pa tudi tretji lahko še vedno onesnažujejo naše, naša dvorišča. Moramo s tem v zvezi tudi omogočiti več sodelovanja MSP-jev in tretjič, ta proces, ki smo ga sedaj želeli, mora biti dinamičen, ne pa statičen, zato moramo vedno znova v Evropskem parlamentu se vračati na tematiko, ki jo obravnava ta direktiva. Hvala lepa, besedo predajamo gospodu Kadenbachu za eno minuto. Hvala, gospa predsedajoča, komisarka, komisar. Mislim, da je to majhen korik, korak, ampak eh, korak v pravo smer kajti predlogi sprememb mislim, da upoštevajo naslednje. Vsi so vključeni za redkimi izjemami in mislim, da je to pravo orientacija za gospodarstvo. Pri tej direktivi je pomembno še nekaj. Obveščanje in informiranje potrošnikov. V prihodnosti bo zelo pomembno, da potrošniki vedo, kateri potencijalni škodljivi materijali so v električnih in elektronskih napravah, ki jih uporabljajo. Ko gre za odlaganje teh naprav, pa tudi mislim, da jim moramo pomagati, da bodo ustrezno ravnali. Tako komisija, kot tudi države članice, mislim, da morajo že sedaj sprati te podatke, kajti 8 let je bistveno predolg rok za to. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajamo gospodu Paški za eno minuto. Ďakujem za svojo vážená pani predsedujúca, kolegyne, kolegovia. Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi. V industrializiranih eh, državah življenski cikel elektronske opreme je vedno krajši in eh, prihaja tudi do hitrejše reciklaže te opreme, ki postaja vedno bolj problematično za uh, okolje ti odpadki večkrat vsebojo veliko nevarnih snovi, ki jih je težko odpraviti. Zato je pametno rešiti te probleme že pri oblikovanju, pri industrijskem oblikovanju teh izdelkov. Moramo se torej osredotočiti na, tudi na domestne materijale, na domestke, ki naj bodo manj nevarni, predvsem kar zadeva PVC. Mislim, da je zelo težko v tem primeru, ko želimo spoštovati okoljske pravila, je zelo težko najti na domestek za PVC. Hvala lepa za pozornost. Grazie, ehm. Hvala. Zdaj pa predam besedo komisarki Damanaki v imenu komisije seveda in seveda naj zaželim gospodu komisarju Potočniku a, skorajšnje okrevanje. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod, gospod in gospodje, naj čestitam dejansko za pripravljeno poročilo naj čestitam gospe poročevalki in eh, naj se zahvalim za smernice, ki so išle iz tega parlamenta. Dejansko parlament je sedaj oblikoval nek svežen eh, predpisov, eh, na podlagi katerih bomo lahko zagotovili, da električni in elektronska oprema, ki je na evropskih trgih, je dejansko uh, brez nevarnih eh, snovi. Seveda to vodi tudi v celo vrsto kompromisnih rešitev, to je samo po sebi umevno. In eh, seveda parlament, komisija in vsi so sicer pri tem pokazali veliko dobre volje in rezultat je nekaj, kar večina nas lahko podpre. Seveda moramo kar nekaj povedati v imenu komisije in sicer naj povdarim, da bi si bili želeli neko kompromisno bi sedilo, čigar nameni naj bi bili jasnejši, kar zadeva obveznosti držav članic in tudi gospodarskih subjektov v prehodnem obdobju, eh, v triletnem prehodnem obdobju, torej izjave, eh, ki jih je dala komisija, eh, kar zadeva tudi področje uporabe, stremi ravno k iskanju neke tega ustreznega kompromisa. Gospa predsedujoča, kljub temu jemljemo naše obveznosti, kar zadeva presojo vplivo v primerjavi z rezultati sedanje direktive zelo resno in to bomo storili čim prej, čim bo začela veljati nova revidirana direktiva kar zadeva, zadeva potem izvajanje, smo prepričani, da predpisi direktive, kar zadeva proučevanje, prouče, presojo oziroma usklajenosti, kot tudi jasne obveznosti, vse to, ka, vse to mora dokazati, da da eh, izdelki, ki so dani na trg, so skladni z ustreznimi standardi in predpisi in to je na eh, ramenih proizvajalcev. Torej, gospa predsedujoča, naj povem, da se vam želim vsem zahvaliti za vaše prispevke, za vaše nasvete. Komisija seveda bo vse to upoštevala. Hvala lepa. Grazie, eh, Hvala lepa. Besedo zdaj predajamo poročevalki gospoje Evans za dve minuti. Hvala lepa, predsedujoča. Zahvaljujem se vsem za a, razpravo in zahvaljujem se vsem, ki so spremljali to razpravo. Sicer eh, celoten postopek je bil včasih nekoliko težaven, ampak smo eh, dejansko pridobili podporo vseh skupin in eh, to se bo odražalo tudi v glasovanju v sredo. Moram povedati, da smo zelo predani tej direktivi, kajti prihodnost direktive eh, dejansko je eh, skoraj v celoti v rokah komisije in torej tudi komisija mora izkazati predstavljanje predanost in angažiranost. Eh, sicer eh, tukaj gre za postopek soodločanja in v prihodnje, ko bi komisija dejansko želela spremeniti področje uporabe, se bo morala posvetovati z nami in torej eh, moramo v prihodnje dejansko pojasniti vse morebitne omejitve, kar je doslej povzročalo ničkoliko problemov, kar zadeva okolje in človekovo zdravje. Kaj ti, tako kot so povedali tudi kolegi, preprečevanje je veliko bolje kot zdravljenje in nam tudi prihrani veliko, veliko stroškov. Tukaj mislim predvsem na težke kovine, na nekatere bromirane oziroma klorirane zaviralce gorenja. Dejansko to potrebuje dodatnih omejitev. Poleg tega. Naj povem, da pri tem morajo sodelovati razni deležniki, vključno z NVO in tudi industrija v tem kompromisu, ki smo ga oblikovali, eh, tudi eh, z ozirom na izhodišča, na katerih je bila postavljena eh, direktiva ROS, nas zadovoljuje in parlament bo o tem glasoval, upam, enotno v sredo. Hvala lepa. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo v sredo ob 12. uri.